prošnje za spremembe v odborih. Nominacije bodo objavljene v zapisniku tega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp, veljajo te nominacije za potrjene.